ali ne. Današnji sestanek se predvaja tudi prek spleta. Tolmačenje je na voljo v 16 jezikih. Sedaj pa moramo popraviti uredbo o skupni ureditvi trga. Gre za delegirane akte in direktorat za legislativne akte je dejal, da je treba pripraviti popravek uredbe 1308 skozi 2013 o sud zaradi tega, ker je prišlo do tehnične napake v objavljenem besedilu. Ta popravek je bil razdeljen skupaj z sejnimi dokumenti. V členu 114 v drugem odstavku je bil pomotoma dodan izraz izoglukoza in sicer eh, med zaključevanjem besedila. Zaradi tega bi morali to besedo črtati, zaradi tega, ker uvaja nepotrebne obveznosti za delavce v tem sektorju. Ta popravek pa se bo nanašal na vse zakone različice zakonodajnega akta in zato je treba popravek sprejeti tudi na plenarnem zasedanju. Če se bo naš odbor strinjal s tem popravkom, bo do glasovanja o tem prišlo na naslednjem plenarnem zasedanju aprila. So morda pripombe? Ne, dobro. Naslednje obvestilo pa se nanaša na poziv na sprejem s koktejli, ki bo potekal pred to dvorano ob koncu sestanka zato, da bi proslavili zaključek zelo pomembnega parlamentarnega sklica skupaj z vsemi kolegi v tem odboru, tako da bo sprejem skoktajli potekal ob 18.30 uri pred to dvorano. Naslednje obvestilo pa se nanaša na poročilo Pirilo o stroških eh, za revizije in nadzor. Naj vas opomnim, da je odbor izglasoval predlog spremembe za to, da bi izključili kmetijstvo iz eh, področja oziroma seznama, ki se nanaša na stroške revizije. Široko sprejeto stališče tega odbora je bilo usklajeno tudi z mnenjem odbora Envi. Prizadevali smo si, da bi dobili dovolj podpisov, da bi podprli to podbudo. Vsaj 40 eh, poslancev mora predlagati to pobudo. Kot odbor sicer ne bomo imeli dovolj časa, da bi pod, uradno podprli pobudo, vendar pa bi vas pozval, da če imate čas, podprete to pobudo. Kaj ti iz tega področja uporabe je treba izključiti kmetijstvo. Konec koncev, um, kmetovalce že obvestujejo, zahtevajo ponos križni sladnosti. Kolega je prosil za besedo, prosim. Najlepša hvala, Paolo. Glede zadnje točke, ki si omenil, glede tega, da je treba um, to podpreti tudi na plenarnem zasedanju. To pobudo podpiram in tudi naša poslanska sku skupina si bo prizadevala, da bi zbrali čim več uh, podpisov, če bo podpisov veliko več kot 40, še toliko bolje, morda bomo lahko zbrali veliko večino in uh, pozval bi tudi druge politične skupine, da pričnejo z zbiranjem podpisov, tako da bi lahko pobudo z veliko podporo predstavili na plenarnem zasedanju. Hvala. Najlepša hvala, Albert. O tem smo razpravljali že v skupini socialistov in demokratov. Mislim, da bo dovolj podpore. Sedaj pa Brita. Da, hvala. Bom najprej pogledala, kako se bodo do, do tega opredelili kolegi in um, morda na to izrazila podporo. Sicer pa morda bo nekaj kolegov tudi odstopalo od osnovnega stališča. Hvala. Najlepša hvala, Brita. Mikrofon, prosim. Najlepša hvala, kolegi. Nadaljujemo torej s tretjo točko. Tu gre za izmenjavo mnen o krizi zaradi afriške prašičje kuge in o embargo Rusije na svinjino, ki se uvaža iz Evropske unije. Današnjo sejo torej začnimo z razpravo o krizi v tem sektorju kmetijstva. Do krize je prišlo zaradi odkritja mm, afriške prašiče kuge pri divjih prašičih iz eh, Litve in Polske. Kljub um, omejenemu pojavu te bolezni in hiščemu ozivu strani Evropske unije je Rusija prepovedala uvoz kakršne koli svinjine iz Evropske unije. Zaradi tega je prišlo do resnih motenj na evropskem trgu. Z nami je danes eh, prisoten namestnik generalnega direktorja Ladislav Miko iz DG Sanko, ki je pripravljen odgovoriti na vprašanja glede trenutne situacije in glede ukrepov, ki se sprejemajo. Preden eh, dam eh, besedo podpredsedniku Sikerskemu, ki bo vodil to razpravo, dajemo besedo predstavniku komisije, na to pa bomo prisluhnili prispevkom gospoda Mika in mu dali priložnost tudi, da odgovori na vprašanja. Predsedujoči, na začetku bi se vam raz zahvalil, da ste nam dali priložnost za razpravo o tej pomembni točki. Kot ste omenili, je bilo konec januarja letos odkritih nekaj primerov afriške prašiče kuge v Litvi in na Polskem. Ruska federacija je na to prepovedala uvoz eh, to vrstnega mesa iz celotne Evropske unije. Na to so odkrili še dva primera okužbe na Polskem na meji z Belorusijo. Belorusija naj bi bila vir te okužbe. Ruski embargo je bil uveden kljub temu, da sta Litva in Poljska takoj ume, uvedle omejevalne ukrepe in uh, sprejele ukrepe za omejitev širitve virusa. In sicer v skladu z Svetovno organizacijo za zdravje živali. No, do novih uh, primerov okužbe z afriško prašičjo kugo ni prišlo. Naj omenim, da afriška prašičja kuga ne pre predstavlja tveganja za zdravje oziroma življenje, bodi si živali ali ljudi. Na to smo začeli z pogovori z Rusijo prek um, Evropske oziroma obšli smo razpravo prek Evropske komisije in uh, zaradi dvostranskih pogovorov je prišlo tudi do kršitve pooblastil uh, komisije. Naj Poudarim, da je Rusija zelo pomemben trgovinski partner Evropske unije in zato moramo biti združeni pri predstavljanju naših stališč. Razprave potekajo že nekaj mesecev, vendar pa ni videti, da bo prišlo do dogovora. V mestnem času je prišlo do več milijonskih eh, izgub in sicer vsak teden na strani izvoznikov svinjskega mesa vsak dan, ko velja embargo, prihaja do torej še globje krize. Nekateri proizvajalci in izvozniki so na robu bankrota, nekateri zmanjšujejo proizvodnjo in uh, odpravljajo delovna mesta. To je rezultat uvedenega embarga. Prav tako je cena mesa znatno upadla. Poleg tega od konca prejšnjega tedna, od 2. aprila, je Zvezdni veterinarski urad Rusije poslal obvestilo, da od danes, od 7. aprila naprej, Rusija podaljšuje embargo. Tako ne bo zaobjemal le Litve in Polske in se nanašal samo na žive živali, temveč se nanašal na predelano svinjino. Tako da ta embargo velja od danes naprej in se nanaša tudi na predelane svinjske proizvode. Teh ne bo več moč izvažati iz Litve in Poljske v Rusijo. Zaradi tega je dobro prisluhniti tudi obrazložitvam Evropske komisije in komisijo bi bilo dobro pozvati, da sprejme ustrezne ukrepe, zato da bi odpravili te diskriminatorne prakse. Tu gre predvsem za ukrepe, ki so usmerjeni v Litvo in Polsko. Najlepša hvala za vašo pozornost. Grazie. Grazie, viceprezidente Sigereski. Iniziamo il dibattito. Najlepša hvala, podpredsednik Sikerski. Začnimo z razpravo. Trije so, kolegi so želeli besedo. Izvolite. Podpredsednik Pačakovski, izvolite. Najlepša hvala, predsednik. Res je. Od danes naprej je popolnoma pre... velja popolnoma prepoved uvoza predelanega svinskega mesa iz Litve in Polske. To so nam sporočile oblasti Rusije. Zato si zastavljamo vprašanje, ali je Evropska unija pravzaprav enotni trg ali ne. Kaj te, če lahko Rusija deli naš trg in poljubno izbira posamezne države, iz katerih želi izvaziti meso in iz katerih ne, potem to pomeni, da Evropi nimamo enotnega trga. To pomeni, da imamo sestavljenko 28 ločenih trgov, tako da pričakujemo, da se bo komisija hitro in odločno odzvala. Ne smemo dovoliti, da bi naš enotni trg razdrobili v posamezne elemente. Drži pa, kot je dejal prejšnji govornik, da si nekatere države prizadevajo, da bi to situacijo uporabile kot eh, vzvod za to, da bi dosegle dodatne dobičke. Tako da smo nekoliko nezadovoljni nad načinom ukrepanja komisije nekaterih držav članic. Tu gre za nespoštovanje načela subsidijarnosti. Gre torej za odkritje oziroma ugotovitev pojava afriške prašičje kuge v Rusiji. In ta okužba se pravzaprav širi iz Rusije. V Ru na Polskem so našli samo dva primera okužbe in sicer pri divjih eh, prašičih. Tu ne gre za okužbo pri običajnih prašičih. Tako da sedaj Rusija poskuša kaznovati Poljsko, drugem, med drugim tudi v luči dogodkov na Krimu. Toliko torej z moje strani. Želel sem podati nekaj svojih razmišljenj. Vprašanje za komisijo pa so naslednje. Ali komisija predvideva kakršnokoli nadomestilo za tiste kmete, ki se ne nahajajo v zaščitenem območju? Nekaj kmetovalcev se nahaja v zaščitenem območju in so žrtve hitrega upada cen svinjine. Zanima me, ali komisija tu predvideva ukrepe. Poleg tega me zanima, ali je polska vlada zaprosila za takšna nadomestila v imenu Polske. Ali je komisija torej prejela takšno prošnjo strani Polske? Zanima me, ali je bila torej podana prošnja za nadomestilo za vse kmetovalce, ki so žrtve upada cen svinjine. Ste prejeli takšno zahtevo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, podpredsednik. Elizabet Jegle ima besedo, na to pa Brita Reimers, prosim. Najlepša hvala, predsednik. Ob tej priložnosti bi vas eh, rada opozorila na našo strategijo za boj proti boleznih živali. Gre za strategijo, o kateri bomo glasovali naslednji teden v Strasburu. Na tej točki bi rada povdarila, da moramo biti solidarni kot Evropska unija, kot uh, notranji trg. Treba je biti solidaren eh, s tistimi, ki jih je kriza prizadela. Tako da bi komisiji zastavila vprašanje, zastavila vprašanje koga podpirate finančno. Torej, samo tiste kmetovalce zaščitenem območju ali tudi tiste izven njega. Naj izpostavim, da je to zelo pomembna tema, ki zadeva čisto vsakega izmed nas v Evropski uniji na takšen ali drugačen način. In to bi si morali za, prizadevati za solidarnost. Nekateri kolegi bi želeli mm, črtati enega izmed predlogov sprememb, ki se nanaša na možnost uh, zaščite na nacionalni ravni prek uvedbe nacionalnih načrtov ukrepanja. Sama bi vas pozvala k temu, da bi ta predlog spremembe ohranili v besedilo, vnesli v besedilo in dali možnost državam, da se same odzovejo, da same ukrepajo. Zaradi tega se mi zdi to zelo pomembno in kolege še enkrat pozivam, da kolege, kolegi, ki bi radi zavrnili ta predlog, ta predlog vseeno podprejo in pokažejo solidarnost. Najlepša hvala, Elizabeth, sedaj pa Brita in na to gospod Kalinovski. Hvala za besedo. Težava trgovinske politike z Rusijo se vedno znova pojavlja. Šlo je tudi naprimer za primere virusov, ki so vplivali na proizvodnjo govedine, In takrat se je prav tako odzvala Rusija, šlo je za prepoved uvoza določenih eh, mesnih, pridelk, eh, mesnih predelanih izdelkov in tudi živih živali. kritizirali bi dejstvo, da komisija drugače postopa glede mm, političnega sodelovanja in trgovinskega sodelovanja. Zanima me torej, kako bo komisija delovala. Čisto dva različ, dve različni enoti se ukvarjata s, to, v, s tem vprašanjem. Ali boste na tem področju se mm, v luči trgovinske politike osredotočali oziroma upoštevali tudi zunanje politične vidike ali ne? Najlepša hvala, gospod Kalinovski, na to pa gospod Des. Nieco chyba ponad tydzień temu. Hvala, predsednik. Mislim, da so veterinarski uradi in fitosanitarne službe iz Rusije pristopile k Evropski komisiji in jo prosile, da jim posredujem seznam vseh obratov, ki kupujejo meso iz Litve in Poljske z namenom predelave. Rusija je potrebovala ta seznam zato, da bi uvedla embargo na izvoz v navezavi na te mesno predelovane obrate. Tako da me zanima, kaj bo komisija glede tega storila. Vemo, da bo komisija podala pritožbo pred svetovno trgovinsko organizacijo. Zanima pa me, kako bo z Rusijo. Če bo komisija izpolnila pri zahteve ruske strani, bo to pomenilo, da je Rusija dosegla tudi svoj politični cilj. Tako bo zasejala spor med eh, državami članicami Evropske unije in tega ne moremo podpreti. Prav tako bo določala oziroma spodbojala Evropo k večji regionalizaciji. Kar se tiče afriške prašiče kuge, smo danes pre nekatere elemente že omej, omenili. Kodeks VTO pravi, da je inkubacijska doba v primeru te bolezni 50 dni. Tako da, če na polskem ne zabeležijo novih primerov, ali pa li, v Litvi, to pomeni, da ne prihaja do širitve virusa po celotni Evropske uniji. To nedavnega je Rusija spoštovala te standardne in to potrjuje tudi njihovo pismo iz 12. marca letos. Gre za to, da je Rusiva, Rusija dovoljevala uvoz predelanega mesa, ki, ne, ki ni bilo predelano na območju, na zaščitenem območju. Tako da me zanima, kako bo komisija ukrepala tudi v navezavi na, na domestila, ki so že bila omenjena. Prosim. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kalinovski. Gospod Des. Danke, ja, Najlepša hvala, predsednik. Najlepša hvala za besedo. Menim, da bi morali paziti na to, da Evropa ostane solidarna. Sankcije pa so deloma popolnoma arbitrarne. Nemčija je zvezdna država s 16 zvezdnimi državami. In gospod Sikierski, že v Nemčiji smo kdaj doživeli, da je prišlo do prepovedi uvoza nekaterih mlečnih proizvodov iz določenih dežel, iz drugih pa ne. Ruska stran je naprimer prepovedala uvoz iz določenih uh, mlečnih eh, obratov, ki so drugače v, na evropski ravni na visokem standardu. Tako da vidimo, da gre tu za čisto poljubno postopanje. Tako da bi zastavil tudi vprašanje, kako bo z nadaljnim razvojem situacije v Ukrajini. Če bo Rusija sprejela dodatne vojaške ukrepe, bo verjetno Zahod zagrozil z drugač, še z dodatnimi ukrepi. Tako da me zanima, kaj bo, če ne bo več možno izvažati v Rusijo zaradi različnih borkan. Zanima me, ali razmišljate tudi o teh vidikih, ali morda v tej luči razmišljate tudi o tem, kako bi v Evropi zagotovili ustrezno, ustrezen odziv za evropske kmetovalce. Bomo uvedli tudi ukrepe z evropske strani. Hvala. Albert Oleničak, poj Jude Jar. Najlepša hvala, Albert. Sedaj pa gospod Oleničak um, in na to bomo zaključili za razpravo. Najlepša hvala, predsednik. Tudi moje vprašanje se nanaša na solidarnost. Zanima me, ali ima komisija podatke o izvozu mesa v Rusijo, torej o izvozu predelanega svinskega mesa. Ali še katera druga država poleg Polske in Litve še izvaža meso v Rusijo ali ta embargo velja za celotno Evropsko unijo? Poleg tega me zanima, ali komisija spremlja dogodke znotraj Rusije. Torej, glede mesa, ki se skladišči v Rusiji. če se zaloge mesa v Rusiji zmanjšujejo, me zanima, kako bo Rusija nadomestila mm, te zaloge. Odkot? Ja, ja äh, ja, Peter Jar. Hvala za besedo. Kot veste, gre tu vedno znova za zaščito zdravja živali, za omejitev izbruhov bolezni, potem pa se na to navežajo tudi politične premisleki. In um, čisto spontano gre, po mojem mnenju, tu res za samovoljne ukrepe. Zanima me, kako potekajo razprave z Rusijo kako Rusija gleda na naš enotni trg in eh, verjetno vas, vam je poznano, da mm, želijo nekatere mm, evropske države izkoristiti to krizo zato, da bi dosegle lastne koristi. In eh, verjetno je Rusija na področju takšnih izigravanj eh, velika strokovnjakinja. Torej, če komisija lahko pritrdi na prvo vprašanje, če torej ima znake, da nekatere države članice želijo um, uveljaviti lastna stališča, me zanima, kako bo komisija to postopala. Bodo potekali, re, potekale razprave s posameznimi državami, državami članicami, kajti gotovo bo prišlo do novih izbruhov bolezni in uh, na to je treba razmisliti. Uh, tudi o zunanje političnih vidikih. Bomo tu ponovno popolnoma v rokah eh, zunanje političnih mahinacij Rusije ali bomo uspeli za, zaščititi naše interese. Tu gre torej za pomisleke, ki jih vedno znova izpostavljamo in eh, naj podarim, da je treba biti na tem področju konsistenten. Grazie Peter. E adesso la parola al eh, direttore per rispondere. Najlepša hvala. Sedaj bomo dali besedo gospodu Miko, da odgovori na vprašanje. You, Najlepša hvala, gospod predsedajoči, spoštovane poslanke in poslanci. Skušal bom razložiti situacijo in odgovoriti na vaše vprašanje. Naj najprej povem, da je komisija v tesnem stiku z ruskimi sogovorniki. Tudi pred to krizo, kaj ti kot tukaj piše, je afriška prašičja kuga izbruhnila pred nekaj leti v Gruziji, šla preko cele Rusije in Belorusije do evropske meje. Vstrajali smo, da se na ozemlju Ruske federacije in Belorusije sprejmejo ukrepi, dali smo na voljo tudi finančno pomoč, zato da bi se izognili takšni situaciji. Nažalost, moram reči, da pristojni organi na ruski strani niso uspeli ustaviti širjenja prašičje kuge. Za primerjavo z Evropo, naj navedem, da imamo dokaze o več tisoč izbruhih, eh, izbruhov na ruskem ozemlju in v Belorusiji. In to zelo blizu evropske meje v Litvi in na polskem. Stopili smo v stik s trokovnjaki na višjih ravn, ravneh eh, preko komisarja z ruskimi oblastmi. Nažalost moram reči, tako kot smo tukaj slišali, je bila ruska stran zelo malo odzivna, zelo veliko interesov je tukaj v igri in seveda bomo sprejeli potrebne ukrepe. Kot veste, se je Rusija pridružila STO-ju in se je zavezala, da bo spoštovala mednarodne standarde in postala odgovorna partnerica. Zdaj pa je postalo jasno, da je to nesorazmerno, kaj ti jasno je, da ni nobene podpore za te ukrepe v Rusiji uporabljajo posebne izraze za prepoved. Pravijo, da ne gre za uradno prepoved, ampak da je prišlo do problemov s certifikacijami in da zaradi tega ne morejo sprijeti nobene pošiljke mesa zaradi napak in pomakljivih certifikatov. Kot veste, smo se takoj odzvali z metodo regionalizacije, tako kot to počnemo vedno v skladu z mednarodnimi pravili. Predlagali smo spremembo certifikatov, česar ruska stran ni sprejela. Želeli so več informacij, dodatna tehnična pojasnila in tako dalje. Jasno je, da smo jim dali na voljo vse, katere menimo, da so potrebne v tej situaciji. Včasih nas sprašujejo o informacijah, s katerimi s katerimi bi izkrivljali evropski trg in katere nimajo nobene veze z afriško prašičjo kugo. Teh informacij ruskim partnerjem ne posredujemo, zaradi tega, ker se nam ne zdijo primerne. Glede vprašanja, zakaj imamo takšne primere, naj tudi omenim, da so verjetno merjasce pregnale z Belorusijo na evropsko ozemlje zaradi metod, ki so jih uporabljali, zaradi množičnega pobijanja in odstrela merjascev. Tisti, ki so se ukvarjali z lovom, zelo dobro vejo, da Merjasci zbežijo iz ozemlja, kjer jih preganjajo in kjer na njih streljajo. Zaradi tega so jih verjetno pregnali na evropsko ozemlje. Ruski partnerji zahtevajo od nas, da uporabljamo ena, enako metodologijo. Sedaj se z znanstveniki strokovnjaki o tem pogovarjamo. Vendar pa, kot sem dejal, do sedaj nismo odkrili nobenega novega primera in zato smo se odločili za pristop, ki ga uporabljamo običajno, ko pride do takšnega izbruha. Ker eh, ruska stran ne želi revidirati prepovedi in nam dajejo posebne razloge za to, ki jih ne razumemo in da naprimer ruske pošiljke ne bodo morale potekati preko polskega ozemlja in ker vemo, da ni nobe, če ni nobenega uvoza, potem tudi do transporta in prevoza ne more priti, zato je zelo težko razumeti, zakaj pravzaprav gre. Po vse vrednosti gre za politično motivirane ukrepe, ne pa za ukrepe, ki bi bili primerni situaciji in razmeram. Zato smo sprožili vse diplomatske možnosti in odprli diplomatske poti, potem pa se bomo lotili sodnega postopka, pravnega postopka znotraj STO-ja kot naslednji korak. Danes smo poslali zgodnje opozorilo in uradno sporočilo bo verjetno poslano jutri. Preučili smo tudi vplive za naš trg. Zagotoviti želimo evropskim proizvajalcem, da bomo ščitili njihove interese in naše trgovinske partnerje. Vprašali ste tudi, če bomo poskrbeli za nadomestila našim pridelovalcem. Najprej je treba pogledati, koliko je bilo škode. Lansko leto smo dali na voljo 2 milijona in pol evre za, evra za eh, Latvijo, Litvo in Estonijo letos bomo dali finančna sredstva za čiščenje vozil, objektov in kmetij, kjer obstaja tveganje. To je tesno povezano s samim izbruhom. Morali pa smo tudi pregledati vprašanje nadomestil in odškodnin. Dobili smo že odgovor z, z, od kolegov z DG Agri, ki so že odobrili nadomestilo za polske pridelovalce, ki znaša 35 evrov na kilogram trupa do maksimuma 200 tisoč ton. Od 26. februarja letos to velja za prašiče, ki se nahajajo na okuženih območjih. Sedaj pa se pogovarjam o podobnih ukrepih za Litvo. Ni še jasna količina, vendar pa lahko zagotovim, da bomo dali na voljo podobno nadomestilo tudi za Litvo. podpiri tega, če se o tem pogovarjam z ostalimi državami, članicami in o solidarnosti. Lahko povem, da se komisija zaveda tveganj in nevarnosti dvostranskih pogovorov. Redno obveščamo države članice o napredku pogovorov z Rusijo in o primeru znotraj STO, vendar pa ne sme priti do dvostranskih ukrepov. Iz naših izkušenj mislimo, da čeprav nekatere države članice čutijo skušnjavo, da bi situacije izrabile za določene ukrepe, bi bilo to zelo slabo za celotno Evropsko unijo, lahko pa vam zagotovim, da s tem ne bo prišlo do nobene rešitve. V Kaunasu v Litvi sem bil na kmetijskem sejmu in tam me je polski predstavnik vprašal o dvostranskih stikih in pogodbah. Trdil je, da so jim Rusi ponudili dvostranske pogodbe in da bi s tem rešili situacijo. Mislim, da to ni logično in da so to le politične igre zato, da razdrobijo enoten pristop Evropske unije. Zato zelo cenim, kar smo slišali tukaj in to je, da moramo ostati enotni. Mislim pa, to ne bo prvi takšen primer v STO-ju in upam, da bomo k malu prišli do razumne rešitve. In še vprašanje glede tega, kaj se bo zgodilo, če se bo politična situacija spremenila tudi v Ukrajini. Na to je zelo težko odgovoriti, v kolikšni meri bo to vplivalo na situacijo mesa. Seveda bomo uporabili vsa urodja, ki jih imamo na voljo, zato da bomo lahko odpravili omejitve. Če bo prišlo do nadaljnega razvoja dogodkov, vas bomo o tem obvestili. Najlepša hvala. Najlepša hvala gospod Miko, nadomestnik generalnega direktorja v DG Imko. Sedaj pa gospod podpredsednik Sekejerski. Zupomnjam sem odpoveč kručutko, bo pitajmo te. Imam dodatno vprašanje. Zastavil sem vprašanje glede na domestila za kmete zunaj omejenih območij. Kaj te kmetje zelo trpijo zaradi nižjih cen? Bo komisija ukrepala? Zanima me tudi, če je polska vlada uložila posebno prošno glede tega. Uh, uh, Najlepša hvala. vprašanje nadomestil za kmete zunaj tega območja še ni rešeno. Ne vemo še, kako bo to mogoče zagotoviti znotraj finančne pomoči za prizadeta območja. Glede tega še ne obstaja nobene odločitve oziroma je ne poznam. In drugo vprašanje. Uh, whether Poland was at če je Poljska zaprosila za to. Ne vem, če je prišlo do uradne prošnje ali zahteve, vem pa, mm, da potekajo pogovori glede tega z ministerstvom. Pogovori torej še trajajo. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Sikerski. Zaključek razprave. Kratko, če počinkovati za pripravljeno čisto na kratko. Rad bi se zahvalil komisiji za odgovore. Mislim, da smo dobili nekaj sklepov glede prihodnosti, če se bo takšna situacija. Hvala. In če bi prišlo do podobne situacije na višji ravni in v večjem obsegu v Evropski uniji, pomembno je, da imamo za to poseben postopek, s katerim se lahko zoprstavimo takšni situaciji, da imamo ukrepe, s katerimi lahko priskočimo na pomoč kmetom. Kajti, če bo prišlo do takšnih težkih situacij, kdo bo na koncu plačal? plačali bodo naši kmetje. Ti so tisti, ki bodo največ izgubili. Zato mislim, da moramo sprijeti politiko, s katero bi lahko pomagali našim kmetom, da ne bodo ob preživetje. Cena svinine namreč pada na Polskem in tudi drugot v Evropski uniji. Mogoče ne tako strmo, vendar pa so cene rano tako padle. Pripravljeni moramo biti, če pride še kdaj do takšne situacije. Glede na naše izkušnje vemo, da se lahko prašiča kuka razširi tudi proti zahodu. Pripravljeni moramo biti na to. Najlepša hvala. S tem je ta točka zaključena. Najlepša hvala DJ Sanko in direktorju Ladislavu Miku. Se prisrčno zahvaljujem. ker je že skoraj pol šestih, bomo čisto na kratko obravnavali četrto točko poročila delegacije Borisa Kmetijstva na zapotoželje o obisku na Bavarskem od 26. do 28. marca. Najlepša hvala, gospod Des, da ste organizirali to, ta zelo zanimiv obisk na katerem smo lahko spoznali zelo pomembne sektorje regije, kot je mlekarstvo, pridelava hmelja in bioenergetska proizvodnja. Veliko drugih poslancev se je odeležilo te delegacije, gospod Nicholson, gospod Dorfman, gospod Heimworth. Vsi so sodelovali na tem obisku, kjer smo se srečali tudi z bavarskim ministrom za kmetijstvo Helmutom Brunerjem. E, besedo dajem Albertu Desu, da nam na kratko pove, kako je potekal obisk delegacije na Bavarskem od 26. do 18. marca. Prosim, spoštovane kolegice in kolegi, da si pripravite že elektronske glasovne kartice, zato ker bomo potem takoj začeli z glasovanjem o poročilu gospe iranska resija. Albert? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil za to, da je bil zadnji obisk delegacije ravno na Bavarskem. Rad bi se zahvalil vsem kolegom, ki so se odeležili te delegacije predstavnikom političnih skupin odbora in tolmačem. Malce hrupno je, gospod predsednik. Prosim za tišino v dvorani. Najlepša hvala. Naj povem nekaj o Bavarski. Gre za največjo zvezdno državo, ki pokriva 3 milijone hektarjev in ima 5 milijonov prebivalcev. 11,8 hektarja je kmetijstva, 11,9 hektarja pa je gost. Naj povem nekaj o prvem dnevu. Prvi dan je bil zelo zanimiv. Bili smo v mojih domačih krajih. In eh, tam smo obiskali zadrugo izmenjave strojev za kmete, kjer obdelujejo eh, repico, tam jo regionalno pridelujejo, potem pa jo tudi obdelajo. Pridelujejo tudi krmo in ta krma je zelo priljubljena med kmeti. Pridelujejo pa iz repice tudi olje tam poteka pilotni projekt z 200 traktori, ki jih predelajo tehnično zato, da lahko obdelujejo zemljo, kjer raste oljna repica. In za te traktore se uporablja olje iz repice. Torej ne gre za biodizel, ampak za enostavno olje. Obiskali smo tudi kmete, ki predelujejo krompir kot končni produkt, ki se ga potem neposredno prodaja. Obiskali smo tudi mlekarno, ki ima osem krav mlekaric. Ta družina ima pet hčera, ki študirajo vendar pa vseh teh pet dela na kmetiji v prostem času. Gospod Majer iz podjetja Bajršaft nam je potem zvečer predstavil um, mlekarski sektor. 50 odstotkov Eh, mleka se predela v zasebnih podjetjih na Bavarskem. Potem smo obiskali kmetijo, ki jo vodijo trije eh, bratje, ki na 200 hektarjih predulejo bioplin. V velikih rastlinjakih pa potem predelujejo bio, kumare, paradižnike in tako dalje. Potem pa smo bili tudi na kmetiji, kjer predelujejo konopljo. In Zelo so nam hvaležni, da jim še vedno lahko damo na voljo nacionalna sredstva v obliki pomoči. Tam so izdelali konopljo, ki je zelo odporna na različne bolezni, vendar pa brez eh, genske tehnologije. Obiskali smo tudi pivarno na Bevarski in poskusili tudi bavarsko pivo. V petek smo bili v Minhnu, kjer smo bili v regionalnem parlamentu. Tam smo prisluhnili zelo zanimivi razpravi o bavarskem kmetijstvu. Gerharda Karla smo tudi srečali, ki stanuje v Minhnu. Zelo nas je bil vesel. To je kratek povzetek in pregled tega, kako je potekala delegacija. Najlepša hvala vsem, ki ste pomagali pri organizaciji tega obiska. Grazie, Albert. Grazie. Grazie per... Najlepša hvala. Imamo tudi povzetek v pisni obliki obiska delegacije na Bavarskem, če si kdo želi to pogledati. Sedaj pa prosim za malce pozornosti. Sedaj gremo na peto točko ukrep za informiranje kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah. Gospod Egnju je prosim za besedo, vendar pa ne glede te točke. Gospod predsedajoči, rad bi izrabil priložnost sedaj za to, da se zahvalim za to, da ste mi v zadnjih petih letih dali čas, da izrazim svoje mnenje, ki je nasprotno od večinskega mnenja tega odbora. Rad bi vam predstavil kmetico Lis Spekel ki ima deformirane roke, zaradi tega, ker je mati, ko je bila noseča z njo, eh, je mala zdravila, ki so škodovala plodu. Čeprav so ji v letih plačali odškodnino, se je pojavil nov problem. Ti se namreč starajo in dosti hitreje kot njihovi sorojenci. Da na kratko povem, potrebujejo več podpore, več denarja. Proizvajalci delitmida so v Nemčiji, ki pravijo, da so storili vse, kar lahko. Grudental pravi, da je storil vse, kar lahko gre za problem, ki bi ga lahko rešili s 30 centi na leto vsakega Nemca. O tem obstaja pisna deklaracija nič nič ena ena. Prosim vas, da to deklaracijo podpišete. Liz pa bo na sprejemu po današnjem sestanku dala na voljo nadaljne informacije. Najlepša hvala, gospod Egnju. To smo si zapisali. Najlepša hvala. Sedaj gremo na peto točko, torej ukrep za informiranje kmetijskih proizvodov in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah. Kot veste, je prišlo do treh trialogov, kjer smo dosegli dogovor s svetom o, in komisijo o tej uredbi. Preden Glasujemo pa bom dal besedo Ester Erans Garci, ki nam bo predstavila najpomembnejše točke tega dogovora. Glasovali bomo elektronsko. V sekretarijatu že imamo se nam torej sprememb. Ester, prosim povejte nam, kako so potekala pogajanja. Najlepša hvala. Z veseljem vam sporočam, da smo po pogajanjih dosegli dogovor s svetom in komisijo, o katerem lahko glasujemo danes. Najpomembnejše točke smo zagovarjali v imenu vseh političnih skupin. Politične skupine so bile ravno tako zastopane na trialogu in nobena politična skupina ne nasprotuje temu dogovoru. Zato predlagam, da glasujemo o spremenjenem novem besedilu in potem nadaljujemo z nadaljnim delom. Elektroni govor. Rej sapere, Torej, prosili ste za elektronsko poimensko glasovanje, ne? Ne? Dobro. Potem pa glasujemo elektronsko. Glasujemo elektronsko, torej. Kdo je za besedilo? Kdo je za besedilo? Torej, glasujte elektronsko. Un momento che dobbiamo verificare. No, no, si bien? Ok, voto chiuso. Ste si glasovali, glasovanje je zaključeno. Sprijeta. tako da lahko to sedaj obravnavamo na prenem zasedanju z eh, veliko večino. Najlepša hvala, gospa Eranc, za vaše delo na pogajanjih. Mislim, da po tem glasovanju o promociji kmetijskih proizvodov znotraj in zunaj EU. Menim, da bi bilo prav, da bi odbor za kmetijstvo in tudi drugi poslanci skupaj pripravili pismo, ki ga moramo poslati k ameriškemu, ameriškemu kongresu. In v tem pismu moram povedati, da bomo zagovarjali uh, svoje stališče tudi v mednarodnih pogajanjih. Dobili smo dokument odbora, zato mislim, da moramo eh, zagotoviti obrambo kakovostnih proizvodov. To je zelo pomembno. Prego, Albert, ki ste la parola. Prego. Albert, izvolite. Večevkovski. Ja, ich möchte an das, danke, Herr Vorsitzender, ich möchte an. Najlepša hvala, predsednik. Ja, rad bi se navezal na to, kar je povedal kolega Bove. Ampak, spoštovani kolegi, Naj vas opomnim na sklep eh, parlamenta, kot vemo, smo to podprli. Leta 2010 je Evropski parlament sklenil v skladu s našim takratnim predlogom, da bi dopustili kmetijske proizvode samo, če spoštujejo naše zahteve glede zaščite in varstva potrošnikov, dobrobiti živali in eh, socialnih um, standardov.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 glasoval sem za poročilo kolegice Irana Skarsije, vendar moja naprava ni delovala, tako da moram povedati, da sem glasoval za, čeprav se naprava ni odzivala. Kolegi, adesso andiamo. Hvala, da ste to povedali. Gremo naprej na točko šest. Delegirana uredba komisije o dopolitvi uredbe 13.30.2013 Evropske parlamentne sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetov kmetom eh, v podpornih schemah v okviru skupne kmetijske politike ter o spremembah priloge 10 k navedbi ured. Tu je torej prišlo do spremembe priloge 10, torej kolegi, prosim, glasujmo o resoluciji, s katero želimo zavrniti ta predlog glede delegiranih aktov, glede neposrednih plačil. Več predlogov sprememb smo dobili s katerimi skušamo obrazložiti našo zavrnitev. Poslanske skupine so predstavljali te predloge sprememb. Naj vam povem, da glede na člen 87a poslovnika, resolucija mora vsebovati razloge za zavrnitev Evropskega parlamenta. Torej, če želimo izglasovati resolucijo, potem moramo eh, potrditi vsaj eno uvodno izjavo. Sicer resolucija pade. Je to vsem jasno? Torej, sedaj bomo elektronsko glasovali. Ok. Ja, Iniciamo. Hm? Allora, recital a iniziamo dal primo considerando a a kdo je za dvignite roke kdo je proti vzdržani mislim da je bilo zavrnjeno zavrnjeno b kdo je za proti zadržani mislim da je bilo zavrnjeno c kdo je za proti zadržani zavrnjeno d kdo je za proti Vzdržani zavrnjeno. Uvodna izjava. E, kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Uvodna izjava. F, kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. Proti? G. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. H. Kdo je za? H. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. y de esa proti vzdržani zavrnjeno j de za proti vzdržani zavrnjeno k kdo je za proti Vzdržanje je zavrnjeno. L. Kdo je za? Proti. Vzdržanje je zavrnjeno. M. Kdo je za? Proti. Vzdržanje je zavrnjeno. N. Kdo je za? Proti. Proti. Vzdržani? Zavrnjeno. O, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. P, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Q, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. R, kdo je za? Proti? 2 za. Proti? Vzdržanje zavrnjeno. S, kdo je za? Proti? Vzdržanje zavrnjeno. T, kdo je za? Proti? Vzdržanje zavrnjeno. U, kdo je za? Proti? Vzdržanje zavrnjeno. V, kdo je za? za proti vzdržani zavrnjeno ker nobena vodna izjava ni bila sprejeta potem ne bomo glasovali o resoluciji in torej ne bomo glasovali o delegiranih aktih na plenumu ne o tem aktov. Torej, ta resolucija ni bila sprejeta. Gremo naprej. Točka 7 na dnevnem redu. Delegirana uredba komisije o dopolnitvi uredbe 13.06.2013 Evropskega parlamenta in sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, razvoj podeželja in navskrižno skladnost. Torej, bomo enako postopali kot v prejšnji točki. Eh, glasovali bomo z dvigom rok glede vseh uvodnih izjav. Če nobene uvodne izjave ne sprejmemo, potem bomo postopali enako kot pri prejšnji točki dnevnega reda. Torej, dvignite roke glede uvodne izjave A. Kdo je, vzdrž, eh, kdo je se vzdrži? Zavrnjeno. B. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. C. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. D. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno vzdržani zavrnjeno e kdo je za proti vzdržani zavrnjeno f kdo je za proti vzdržani zavrnjen g kdo je za proti vzdržani zavrnjeno h kdo je za h Kdo je za? Kdo je proti? Zdržanje je zavrnjeno. I. Kdo je za? Proti. Zdržanje je zavrnjeno. J. Za. Proti. Bomo preverili. Katerega? I. I. Bomo preverili elektronsko. I. Glasujemo. ok chiusa la votazione Cone Sassovania Zavrnjeno gremo naprej Zdigam rok uh, J, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno K, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno In torej tudi v tem primeru resolucija pade. Dobro. Osem. Delegirana uredba komisije o dopolnitvi uredbe 13.6 skozi 2013 Evropskega parlamenta in sveta o zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvi obračunov varščinami in uporabo evra. Z dvigom rok bomo glasovali najprej o vodni izjavi, o najprej o vodnih izjavah. Ok, il segretariato mi suggerisce che possiamo votare. Segretariat predlaga, da lahko glasujemo o svežnju, o celotni resoluciji. Kdo je za to resolucijo, kolega Egnjova? torej za. Torej, glasovali bomo o vseh uvodnih izjavah v, v, v svežnju. Kdo je za vse? V, gospod Egni, moral bi glasovati za. No, potem pa bomo glasovali vsak, o vsakem posebej. Dobro, uvodna izjava, a kdo je za? Proti zavrnjeno. Uvodna izjava B. Kdo je za? Proti? Zdržanje zavrnjeno. C. Kdo je za? Proti? Zdržanje zavrnjeno. D. Za? Proti? Zdržanje zavrnjeno. E. Za? Proti? Zdržanje zavrnjeno. Dobro sem skušal z glasovanjem v svežnju, vendar nisem uspel s tem predlogom. Gremo naprej. Točka 9 na dnevnem redu. Delegirana uredba komisije EU o dopolnitvi uredbe 13.6.2013 Evropskega parlamenta in sveta v zvezi z odhodki za javno intervencijo. Tudi tu bomo glasovali z dvigom rok o vsake vodnje izjavi posebej. A, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržanje zavrnjeno. Uvodna izjava B. Kdo je za? Proti? Vzdržanje zavrnjeno. C. Kdo je za? Proti? Vzdržanje zavrnjeno. D. Kdo je za? Proti? Vzdržanje zavrnjeno. E. Kdo je za? Proti? Vzdržanje zavrnjeno. Torej, tudi tu nimamo večine in ni potrebno glasovati o resoluciji. Gremo naprej na točko 10. Delegirana uredba komisije o dopolnitvi uredbe Evropskega parlamenta in sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Tudi tu bomo glasovali z dvigom rok o vsaki vodni izjavi posebej. Vodni izjava A. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavedeno. B. Kdo je za? proti, vzdržani, zavedeno. C, kdo je za, proti, vzdržani, zavedeno. D, kdo je za, proti, vzdržani, zavedeno. E, kdo je za, proti, vzdržani, zavedeno. F, kdo je za, proti, vzdržani, zavedeno. G, za, proti, vzdržani, zavedeno. Zavrnjeno. Tudi v tem primeru nismo sprejeli eh, nobene vodne izjave. Gremo na pist. Delegirana uredba komisije o dopolnitvi uredbe številka 13.08.2013 glede sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave. Tudi tu bomo glasovali o vsaki vodni izjavi posebej. Najprej A. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. B. Kdo je za? Proti vzdržanje je zavrnjeno. C. Kdo je za? Proti vzdržanje je zavrnjeno. D. Kdo je za? Proti vzdržanje je zavrnjeno. E. Kdo je za? Proti vzdržanje je zavrnjeno. F. Kdo je proti? vzdržan je zavrnjeno. G, kdo je za? Proti, vzdržan je zavrnjeno. H, za? Proti, vzdržan je zavrnjeno. Torej, gremo naprej, ker ni bilo večine glede nobene ga v vodne izjage. Naprej na 12 delegirana uredba v zvezi z dodelitvijo pomoči za spremljevalne ukrepe v okviru sistema zlivanja sadja in zelenjave v šolah. Z dvigom rok bomo glasovali, kdo je za A, proti, vzdržani, zavrnjeno. B, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. C, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. D, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. E, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tudi tu nismo dobili večine za nobeno vodno izjavo. Gremo naprej. 13. Delegirana uredba glede podpore sektorju olčnega olja na biznih olk. Vodna izjava A. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. B. Kdo je za, proti, vzdržani vzdržani je zavrnjeno c kdo je za proti vzdržani je zavrnjeno d kdo je za proti vzdržani je zavrnjeno e kdo je za proti vzdržani je zavrnjeno gremo naprej na točko 14 imamo še dva Tu gre za delegirano uredbo glede nekaterih zahtev v zvezi s kmetijskimi proizvodi, ki so upravičeni do, po, do pomoči za zasebno skladiščenje. V vsaki vodni izjavi eh, posebej bomo glasovali. Vodna izjava A, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. B, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. C, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. D, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržanje je zavrnjeno. E, kdo je za? Proti. Vzdržanje je zavrnjeno. In še zadnja delegirana uredba, točka 15. O nacionalnih podpornih programih v vinskem sektorju. Z dvigom rok bomo glasovali o vsaki vodni izjavi. A, kdo je za? Proti. Vzdržanje je zavrnjeno. B, Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. C. Za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. D. Za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. E. Za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Tudi tu nobena od izjav ni dobila podpore, tako da sedaj lahko zaključimo lahko zaključimo torej eh, naše delo glede reforme SKP. Ste želeli besedo, gospod Bove? No, to je bila maškarada sedaj to glasovanje. Mislim, da je to nekaj nevretnega, kar smo sedaj videli. V trialogu smo, dobili, smo dosegli dogovor glede skupne kmetijske politike in glede delegiranih aktov in nekatere skupine se niso strinjale in so ohranile svoje stališče in so bile skladne s svojim glasovanjem. Tu imamo v misli skupino EKR in tudi v določenih primerih za poslance uh, liberalne stranke. Vendar mislim, da je prišlo res do izseljevanja strani e LS, ki je v zadnjem tednu skušala prek odpiranja uh, eh, vprašanj glede delegiranih aktov uh, izsiljevati, zato da bi ošibili SKP. In mislim, da to je nedostojno od neke poslanske skupine in to je, bila, to je bilo res izsiljevanje. In žal mi je, da je komisar Čiloš uh, eh, torej se temu um, uklonil. In mislim, da tisti, ki so glasovali tako, mislim, da je to pravzaprav sramotno. In mislim, da se boste tudi ozvali na to, kar bom, uh, kar sem sedaj povedal. In bom tudi zaseden na to odgovoril. Torej, to je bilo stališče Joseja Boveja. Sedaj pa me zanima, kaj menijo uh, drugi kolegi. Kolega Jegle in, in, in Desta, prosila za besedo. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Naj podarim, da sem bila proti. In spoštovani kolegi, to, kar smo storili in kar sem predložila na plenarnem zasedanju v Strasburu, je predlog, za katerega podporo sem hvaležna. Šlo je za izboljšave besedil, besedil, ki jih v takšni obliki ne najdemo v našem političnem dogovoru. In, um, dva tedna smo trdo delali skupaj s komisijo in komisija je upoštevala naše želje. Pripravlja se tudi izjava glede tega in sicer, da se bo komisija držala tistega, kar je bilo dogovorjeno, torej v času izvajanja. In že sedaj pozivam države članice in vlade, da torej ustrezno izvaja določbe, da ne bo prišlo še do, dodat, do dodatnih sprememb ali dodatkov. Izkoristili smo torej poblastila v skladu z Lizbonsko pogodbo in smo bili vzor številnim v parlamentu, tudi drugim odborom in političnim skupinam. Mi smo torej um, odgovorni za to v Evropskem parlamentu, ustrezno pa morajo na to zadeve izvajati nacionalni parlamenti in uh, pri naših točkah smo bili jasni in uspešni. Sedaj sem pravzaprav glasovala proti sebi zaradi tega, ker se mi zdi, da je tisto, kar smo želeli doseči, tisto, kar je prav. Hvala, Elizabet. Peter Jar, gospod Egnjo in gospod Des želijo besedo. Hvala, predsednik mislim, da ne morem razumeti kolega Boveja. Imamo torej delegirani akt in mislim, da je pravzaprav naša obveza, da preverimo ta delegirani akt. Kajti, uh, konec koncev imamo tudi pravico zavrnitve. Tako da je prišlo do presoje in kolegi so ugotovili, da akt ni zadovoljiv. Na to pa smo stopili v stik s komisijo in komisija je tudi ukrepala, se je pogajala. Sedaj imamo rezultat, s katerim smo lahko zadovoljni, komisija se je dokazala in sicer na podlagi sklenjenje reforme SKP. Tako da mislim, da je to dober primer tega, kako želimo v prihodnosti obravnavati delegirane akte v parlamentu. In mislim, da bo komisija sedaj se naučila, da je dobro v prihodnosti se pri pripravi delegiranih aktov um, posvetovati s parlamentom. Če imamo torej pravico zavrnitve, potem mislim, da imamo tudi dožnost, da si pregledamo delegirani akt. Lahko smo z njim zadovoljni ali ne. V tem primeru nismo bili zadovoljni. Lahko bi bili vsi skupaj naprav zadovoljni glede na to, da je komisija odgovorila na naše zahteve in se sklicevala na reformo SKP. Tako pač eh, potekajo mm, demokratični postopki in z rezultatom sem zadovoljen in v prihodnosti bi se morali prav tako držati utečenih postopkov. E mm, preden dam besedo gospodu Deso, naj spomnim kolega Bove in druge, da pri teh delegiranih aktih je bilo res veliko razprav in pravzaprav so se kolegi delili od političnega dogovora, eh, do katerega smo prišli, recimo, ko gre za vprašanje eh, proteinov in tako naprej. Vendar ni prišlo do dejanskega, eh, šlo je pravzaprav za to, da smo upoštevali um, politični sporozum, ki je bil dosežen najprej, des, potem pa gospod Egni, izvolite. Uh, kolegi. Najlepša hvala, predsednik. Mm, spoštovani kolega Bove, pri vsem spoštovanju, ki ga imam do vas osebno, naj povem, da vaših zadnjih pripomb pravzaprav ne razumem. Zeleni vedno govorijo mm, o demokraciji, vedno pridikajo o njej in na to postavljajo pod vprašaj demokracijo v Evropskem parlamentu. Mislim, da to ni spremenljivo z vaše strani kot eh, poslanske skupine. Mi smo podali svoje pripombe in glasovali smo v odboru. Parlament pripravlja resolucije in eh, z enim glasom proti. Takrat nismo izglasovali eh, resolucije, Naj pa povdarim, da takrat se ni bil prisoten niti en poslanec eh, zelenih. Naj povdarim tudi, da so kolegi zelo jasno izpostavili um, nekatere kritike, to, kar je povedal Peter, ja, lahko popolnoma potrem, podprem. Storili smo preprosto tisto, kar nam omogoča Lizbonska pogodba. Če bi imeli več um, pooblastil za soodločanje, bi lahko upoštevali takšna pooblastila. Naš odbor bo prispeval k temu, da bo komisija v, pripo, v prihodnosti bolj previdno postopala v primeru delegiranih aktov, kar se tiče vznosov s parlamentom. Hvala. Parlare, la... Eh, še več kolegov želi besedo. Naj vas spomnim, da imamo pogostitev po sestanku, tako da bodimo res uh, kratki, torej ne se preveč pripirati. Kolega Egni, izvolite. Eh, gospod eh, predsedujoči seveda vas ne želim oddaljevati od vaše pijače vendar naj povem da se ne strinjam s kolegom dessom eh, pravi da bo komisija sedaj bolj previdna ko bo predlagala delegirane akte mislim da ravno nasprotno sedaj vidijo kaj lahko storijo vse kar je treba je to da pripravijo delegirani akt in ga in, in da mm, nekaj malo smetane na vrh in potem eh, po, poslancem to predstavijo in nam ostane to, kar so pravzaprav želeli v osnovi dobiti. In res sem presenečen, da niste podprli vsaj točke šest, to sem pričakoval, kajti sedaj mm, bomo v britansko pravo uh, uvedli neko določbo, ki ne pomeni nič. To je eh, določba, ki nič ne pomeni v angleščini in če ne pomeni nič v angleščini, v kateri smo to eh, napisali, potem bomo to težko prevedli v katerikoli drugi jezik. No, vsaj sam bom lahko uh, imel, bom lahko ponosen na to, da sem skušal to spremeniti. Prvi poslanec sem, ki sem uh, skušal uh, torej preprečiti sprejem delegiranih aktov. E e e az európai jog teljesen egyértelműen. gospod predsednik evropska zakonodaja se ne moti kar se tega tiče ko gre za delegirane akte vemo da gre tu za akte ki lahko spreminjajo ne bistvene dele zakonodaje. Torej, gre za izvajanje zakonodajnega akta, vendar delegirani akti ne morejo spreminjati eh, zakonodaje. Kaj pa se je sedaj zgodilo? Um, Menim, da moramo vprašanje koeficijentov eh, predstaviti oziroma predložiti eh, eh, sodišču Evropske unije, kajti menim, da tega ne moremo vključiti med delegirane akte, kajti pravna pravila, ki smo jih sprejeli glede delegiranih aktov, bi se lahko spremenilo v prihodnosti. Zato bi bilo preudarno, da bi zaščitili eh, naš status kot so zakonodajalci in bi torej morali uh, se upreti takšni praksi. Hvala. Martin Ošling je poj Brita Remers. Martin Ošling je potem Brita Remers. Ja, konzervativci so v preteklih eh, tednih eh, pripravili dokaj nenavadno predstavo. Šlo je pravzaprav za pravi teater. Nenavadno je, da se pridržujete tistim, ki so proti Evropske uniji in pravite, da je pri demokraciji vse narobe in tako naprej trdite, da veste, kaj vse vpliva na te elemente. Gospod Dejs, bodi si se strinjate s tistim, kar ste zagovarjali glede reforme, čeprav so zadeve postale nekoliko bolj zapletene v razpravi s komisijo, tudi parlament potem tu nosi določeno soodgovornost. Na koncu torej ustrajate, ampak če pa boste sedaj okrivili komisijo za rezultat, in boste na koncu rekli, da vam je sicer uspelo in želite to prodati kot um, zmago, je treba upoštevati, da bo komisija zadeve tako ali tako čez eno leto preverila. V končni fazi je treba biti dosleden s svojimi, svojimi zahtevami. Gospa Reimers in gospod Dejsta sedaj sklenila koalicijo, kar je dokaj nenavadno in ni v evropskem duhu. Bodi si se držite svojih načel in podprete reformo, ampak izvajati politične igrice na hrbtih kmetov, to pa je točka, ki je ne moremo podpreti. Vidite, izvolite. Ja, jaz sem mal. Najlepša hvala. Glede delegiranih aktov sem bila konferentna pri glasovanju glede prvega stebra in tudi v trenutnih glasovanjih sem bila dosledna v nasprotju z nekaterimi drugimi frakcijami, ki so sedaj glasovali za, čeprav so prej pri prvem stebru glasovali proti. Poleg tega naj povem, da gre pri demokraciji res za to, da zmaga večina, ampak je treba spoštovati prav tako tudi uh, manjšino. Če pa manjšino sedaj predstavljate kot eh, protievropsko, pa je že takšno ravnanje samo protievropsko. Evropa nima enotnega mnenja. Gre za Evropo, ki dovoljuje soobstoj različnih mnenj in tudi to prispeva kulturi demokracije. Ne razumem, da sedaj v luči te razprave vodimo takšne debate. Mislim, da to ne sodi na ta način na to mesto. Mislim, da gre za to, da imamo pravico ugovora do delegiranih aktov in vsak je tudi glasoval ustrezno po svoje vesti in zato so nas tudi izglasovali. Ne zato, da mm, ponavljamo stališča naših političnih skupin. Gre za to, da delujemo transparentno. In eh, že v odboru sem eh, v enem izmed eh, prvih govorov dejala, da je to ena izmed reform, ki jih ne bom podprla in da prav tako ne bom podprla delegiranih aktov glede prvega stebra, kar se tiče skrininga. Menim, da je bi bilo dobro najprej omejiti, postaviti jasnejše meje glede prvega stebra in na to uvesti nadzor v drugem koraku. <clears throat> Uh, lahko se navežem na to kar je povedala britta in hvala joseju ki prizna vsaj to da se še naprej držimo svojega stališča mislim da je tu resno opozorilo parlamentu glede delegiranih aktov mislim, da se nismo zavedali, kaj se je zgodilo v pogajanjih. V pogajanjih me je skrbelo to, da smo sprejeli politični sporazum junija. Vendar, ko smo prišli do delegiranih aktov, ti niso odražali političnega sporazuma, ki smo ga prej eh, sprejeli. In to je tisto, kar me res skrbi. In mislim, da parlament se mora iz tega nečesa naučiti mi smo, mi se, mi smo tu dokaj novi uh, gled, in komisija ve veliko več o deljenih aktih kot mi in je tudi lahko, lahko nekoliko bolj zvita, tako da mislim, uh, da se moramo tega res zavedati. In mislim, da vse na, držav, na ravni držav članic, na, regionalni ravni. Uh, uh, se moramo zavedati, da bodo kmetje morali izvajati to, kar uh, smo mi sprejeli. In kaj se lahko zgodi, da bodo tudi, da imajo več birokracije na mesto manj in potem se bodo spraševali, zakaj je pravzaprav sploh šlo. In sedaj je nekoliko pozno, kot je dejala Brita. Vendar za tiste, eh, ki se bodo uh, vrnili v ta odbor, se bodo morali uh, zavedati vsega tega, kar se je zgodilo. In torej rečeno tudi to, da bo komisija čez 12 mesecev pregledala celotno situacijo in upam, da bomo lahko potem v prihodnosti uh, ukrepali in potem, ko imeli umestni eh, pregled, se bomo torej tega lahko znova lotili. Hvala, Džim. Albert Des, na to pa Lois eh, Kapulas in za konec še Jegle. Ja, <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsednik. Še enkrat sem se prijavil na besedo zaradi tega, ker sem se želel ozvati na to, kar je dejal gospod Halsling od njega. Ne potrebujem nobenih lekcij, nobenih pridig. Že od 50 let se borim za evropsko idejo in že 30 let delam za kmetijstvo. In mislim, da bomo tukaj tudi doživeli tisto, kar za kar si prizadevamo. Sem pa popustil zaradi tega, ker so to od mene zahtevali v moji politični skupini. In v Evropskem parlamentu smo zapisali, da ne želimo nobenih novih izračunov za nove sankcije. Ravno to smo želeli doseči z zelenitvijo prvega stebra. Sam sem ostal zvest svojemu prepričanju in zato sem glasoval tako, kot sem glasoval. Med konec tedna sem se pogovarjal z oblastmi in eh, povedali so, da ni Evropski parlament kriv za več birokracije, ampak komisija. potrebujemo kmetijsko reformo, ki bi bila birokratsko na tako nizki ravni kot pred 50 leti. Luiš, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi spoštujem vsa mnenja in stališča posameznikov in eh, vsa ta mnenja si zaslužijo enako pozornost. Vendar pa tukaj štejejo odločitve in zelo sem ponosen na vlogo, ki jo je odigral Evropski parlament v tem procesu. Vsi tisti, ki so rekli, da če bo Evropski parlament dobil pristojnosti za vse odločanje, ne bo več nobene razumne odločitve in reforme v kmetijstvu. In ti so se motili. Gospod predsednik, še posebej sem ponosen na odgovornost in na to, da smo se danes odločili v korist kmetov in kmetijstvo Evropskega parlamenta. Elizabet, najlepša hvala, gospod predsednik. Čudim se izjavam zelenih kolegov. Dragi gospod Hojzling, v 15 letih v Evropskem parlamentu se mi še ni zgodilo, da bi kdo name tako upil, kot se mi je to zgodilo v Baden-Württembergu strani ministra za varstvo okolja, zaradi tega, ker sem vrnila ta dokument in zavrnila ta predlog. In razložila sem mu, da tega ne počnem zaradi tega, ker tega ne bi želela, ampak zaradi tega, ker smo se tako politično dogovorili. S svojimi predlogi sprememb sem pač želela doseči določen cilj, potem pa sem videla, da se razlikuje od drugih in zelo sem se borila za to razliko. Spremenile pa so se določene točke in potem vsak mora vsak pre, sase pregledati, uh, kako bo ukrepal. Mi imamo pravico in dožnost po Lizbonski pogodbi, da se tako odločamo. Po 15 letih je to sedaj moja. Moj zadnji prispevek rada bi se zahvalila vsem kolegom, predsedstvu in sekretarjatu za sodelovanje. Najlepša hvala. Grazie, grazie Elizabeth. Hvala Elizabeth. Že želite znova besedo? Torej, to je, to ne gre da za to, da nekoga napadamo. Mislim, da tu moramo biti jasni zame. Gre za pravo politično razpravo o izbiri in Albert Des je zadeve zelo jasno povedal. In hvala za njegov zadnji prispevek, ker je jasno povedal, vse delo, ki ga je opravil za to, da bi se botiral zadnji predlog, je bil za to, da bi napadel eh, zelenito prvega stabra. Torej, s tem ste se povedali. Zam je vse jasno, tu ni dvomov. Vendar metoda, ki se je uporabila, se mi ne zdi normalna. Vendar to je politična izbira. Demokratične roje to omogočajo, s tem nimam težav gospa Reimers, morda ni dobro razumela, ko sem pregovoril. Dejal sem, da je bila njena skupina koherentna, s tem nisem imel uh, težav, vendar mislim, da me uh, moti ravno sama vsebina in določba, ki nam omogoča, da lahko imamo umestni pregled čez eno leto. Kaj to pomeni? To pomeni, da uh, so ukrepi, o katerih danes glasujemo, nekakšni prehodni ukrepi in torej nimamo možnosti dolgoročno opazovati eh, posledic teh ukrepov. In tu tiči prava nevarnost. In vsi tisti, ki boste julija tu na sestanku, na sestanku odbora, boste morda videli, da uh, je prišlo Eh, do napake in upam, da se bomo rato kasneje odpravili. Upam, da bomo julija znova spet vsi tu. V veselje mi je bilo sodelovati z vami. Benzo, onju... Hvala. Dobro. Mislim, tem, da smo s tem vsi izrazili svoje mnenja. Mislim, da smo imeli veliko zakonodajnega dela. Imeli smo različna. Eh, mnenja, vendar, kot je dejal gospod Kapuleš, moramo biti ponosni na vlogo parlamenta, kajti vedno smo znali pokazati, da je Evropski parlament odigral pomembno in uspešno vlogo. Morda imajo nekateri drugačno mnenje, vendar vseeno smo nekaj spremenili in naše, naše delo je bilo zelo jasno, naš odbor je odigral pomembno vlogo in sedaj zadnjič govorim kot predsednik tem odboru. In veselim se tega, da se bomo pogovorili še ob kozarčku. Hvala za vašo podporo. Upam, da se znova tu vidimo. Ste želeli besedo, Albert, izvolite. Uh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Bevor hier... Najlepša hvala, predsednik. Preden zaključite, mislim, da bi bilo premerno, da se kot predsedujoči delegacije ELS zahvalim predsedniku in podpredsednikom in vsem kolegom in kolegicam. Skupaj s kolegom Hojzlerjem vsem se zahvaljujem za petletno sodelovanje. In veseli me, da smo lahko skupaj veliko dosegli pri veliko glasovanjih smo dosegli strinjanje. Glede prihodne zasedbe odbora, glede kolegov, ki bodo ali ne bodo tu, predvsem glede tistih, ki vedo, da jih ne bo tu z nami v prihodnem sklicu, tem bi se rad še posebej zahvalil za dolgoletno sodelovanje. Hvala, Albert. Naslednja seja bo 7. julija 2014 za tiste, ki boste tu. In uh, veliko sreče v volilni kampanji in sedaj vas res vabim na pogostitev, da nazdravimo.